Moramo potrditi dnevni red. Če se strinjate, potem je dnevni red sprejet. Kot običajno bo sestanek prenašan preko spleta. Na voljo pa je 23 jezikov za tolmačenje. Prva točka je glasovanje. Po dobri tradiciji eh, gospoda Buzeka bomo najprej preverjali zadeve in najprej vas bom vprašali, ali radi delate v odboru ITRE. Tako da vidimo, če sistem deluje. Rad, ste radi tukaj v našem odboru? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Hvala lepa. vaša kartica ne deluje. Mogoče imate še staro, ki je druge barve. Verjetno je to vaša prejšnja kartica, potrebujete novo. Lahko pa nakažete, kako glasujete z roko. In potem bomo vaš glas prišteli ostalim. Glasovali bomo torej o amandmajih glede splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2020. Vsi oddelki najprej bomo glasovali v bloku, da eh, ponovno spostavimo proračun, kdo je za ta blok. Prosim, da dvignete roke, da je proti. Zdržanje je sprijeto. Zdaj pa bomo glasovali o posameznih eh, amadmaji. Začeli bomo s 50-65, itre 50-65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 50-66 in 50-83 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 68, kdo je za, proti, vzdržani. S in D, nisem ugotovila, kakšno je vaše stališče, ste za, dajmo preverimo tole. 51, 68 je MNM. 51, 68, elektronsko preverjamo, glasujte prosim.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 bomo preverili. 51-67 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Skoraj konec glasovanja, zdaj pa res zavrnjeno. 51-65, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50-51, to je za, proti, vzdržani vzdržani sprijeto. 50, 84 je za, proti, vzdržani sprijeto. 50, 91 je za, proti, vzdržani, preverjamo. 50, 91 preverjamo. Disclosed. Konec glasovanja sprejeto. Petdeset oseminšestdeset, petdeset triindevetdeset, kdo je za? Petdeset oseminšestdeset, petdeset triindevetdeset, identično kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petdeset devetinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petdeset sedeminštirideset, kdo je za? proti vzdržanji sprijeto. 50-98 je za, proti vzdržanji sprijeto. 50-70 je za, proti vzdržanji zavrnjeno. 51 nič 3, kdo je za, proti vzdržanji vzdržani, zavrnjeno. 50, 92, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 95, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 27, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 28, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 28, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51-29 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 50-53 za, proti vzdržanje. Preverjamo 50-53. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 51 nič 4, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. 51 nič 4. Is closed and it's rejected. Konec glasovanja in zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprijeto. 51 nič 5 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 514 za, proti, vzdržani, sprejeto. 585 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 516 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujte, prosim. 51 nič 6. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50, 71 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 50, 16 za. Proti. Vzdržani sprijeto. 51, nič 7 za. Proti proti, zavrnjeno. 50, 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. 51, nič 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 73 za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani zavrnjeno. 50-18 za, proti, vzdržani sprijeto. 50-86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 51-09 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 51-10 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 50,87 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50,19 za, proti vzdržani sprejeto, 50,96 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51,11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51,11 za, proti vzdržani zavrnjeno,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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, 46 za, proti, vzdržani. Tega nisem dobro videla. Še enkrat 50, 46 za, proti, vzdržanje sprejeto. Petdeset, devetinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petdeset, devetinosemdeset in enainpetdeset, trideset skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 50, 80 in 51, 31 skupaj, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 50, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 51, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51, 33 za, proti vzdržani zavrnjeno. 51, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 15 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 51, 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Pri SND imamo enega preveč. Nekdo mora omakniti kartico, zdaj pa je prav. Konec glasovanja. Sprijeto. 50-99 za, proti, vzdržani, sprijeto. 50-56 za, proti, vzdržani. SND je za, sprejeto. Petdeset sedeminpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enainpetdeset petintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enainpetdeset šestintrideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 51,37 za, proti vzdržani zavrnjeno, 51,38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50,36 za, proti vzdržani sprijeto, 51,39 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50,37 za, proti vzdržani sprijeto. 51, 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 42 za. 51, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 51, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 77 za, proti, preverjamo. 51, 77 preverjamo, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je 51, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 53 za, proti zdržani zavrnjeno, 51, 73 za, proti, zdržani zavrnjeno, 50, 58 za, proti, zdržani sprejeto, 51, 54 za, proti, zdržani zavrnjeno, 50, 59 za, proti, zdržani sprejeto, 51, 51, 20 in 51, 56 za, proti, vzdržani sprijeto. 50, 90 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 81, 51, 47, 51, 80 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 82, eh, identičen z 51, 48 in 51, 81, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 50, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprijeto. 51 nič ena za, proti, vzdržani. Nisem videla vseh rok. 51 nič ena, preverjamo, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Enega preveč imamo. pri zelenih naj vzame en kartico ven, zdaj imamo pravilen rezultat, konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem glasujemo 50, 62 in 51, 23, kdo je za? Proti. Spet ne morem prešteti. Bomo preverili 50, 63, 51, 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja in sprejeto. Nisem videla vaših rok. 51-63 za, proti, zadržani sprejeto. Ena in petdeset petindvajset, dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o pripravljenih eh, ukrepih. 51, 66, kdo je za, proti. 51, 63, kdo je za, proti je vzdržani, sprijeto. 51, 58, kdo je za, proti je vzdržani, sprijeto. 50, 64, kdo je za, proti je vzdržani, zavrnjeno. 51, 60, za, proti je vzdržani. Vzdržanim. Je SND za ali proti? Potem je sprejeto. 51-60, zdaj pa 51-61 za, proti, vzdržani sprijeto, 51-62, do je za, proti, vzdržani sprijeto, 51-57 za, proti, vzdržani sprijeto, 51-75 za, proti,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 51, 82, preverjamo. Glasujte, prosim. Zdaj ima pa APP e enega preveč. Vse je v redu, konec glasovanja, zavrnjeno. Nadaljujemo s 50,77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, 55 za, proti, preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprijeto. Enainpetdeset šestinštirideset in naslednji za, proti vzdržan je zavrnjeno. 51, 66 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 51, 74 za, proti, vzdržan je sprijeto. 51, 76 je za, proti, vzdržan je sprijeto. In to bi bilo to. S tem smo zaključili z glasovanjem. In bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer z peto točko, kjer imamo predstavitev študije političnega oddelka A, poglobljena analiza zagona omrežja 5G. Well, if you want to take your seats, then we can start. Če boste ponovno zasedli svoje mesto, bomo lahko nadaljevali s sestankom. Dragi kolegi, uh, seats, prosim, da se posedete. Uh, Prosim, eh, da se vsi posedete, da lahko začnemo. Naj pozdravim dr. Colina Blackmana in gospoda Simona Forgea, ki sta pripravila študijo za politični odbor na prošlo našega odbora. Gospod Colin Blackman je direktor Comfort Associates z več kot 30-letnimi izkušnjami kot eh, urednik in svetovalec eh, glede politike in ureditve na področju telekomunikacije in digitalne ekonomije. Prej je bil nek eh, tim telekomunikacijske politike in digitalne politike in višji raziskovalec pri Euro centru za evropske študije, kjer je je vodil digitalni forum gospod eh, Simon Forge, ima več kot 30 let izkušen na področju informacijske industrije, je direktor SCF eh, Associates LTD, kjer se je specializiral za nove radijske in računalniške modele. Ima magisterij Univerze Sussexa, iz Sussexa na področju digitalnega digitalne obdelave. Današnja predstavitev pa se bo osredotočala na analizo primerjave med eh, zagonom tehnologije 5G v Evropski uniji v povezavi z oziroma v odnosu do drugih ekonomij, ZDA, Kitajska, Japonska, Koreja, Singapur in Tajvan. To je pravi trenutek, saj se bo 5G začel kmalo uporabljati. Čeprav še ni jasno, eh, katere bodo prednostne uporabe tega omrežja. Najprej bi predala besedo obema gostoma, potem pa bomo opravili razpravo z koordinatorji in ostalimi člani odbora. Na koncu pa bosta strokovnjaka odgovarjala na vprašanja. Začeli bomo z dr. Blackmanom. Izvolite. Uh, Dobro jutro, gospe in gospodje. Najlepša hvala za vaš obvod. Imenujem se Colin Blackman, s mano je moj kolega Simon Forge. Zgodba o Sistemo 5G je zelo kompleksna, skušal bom poenostaviti v tej kratki prezentaciji. Bomo skušali predstaviti troje ozadje in kontekst o industriji mobilne, tele, mobilnih telekomunikacij v zvezi s 5G. Ocenili bomo tudi primerjavo med Evropsko unijo, ZDA in Kitajsko na področju razvoja mrežja 5G in tudi predstavili priporočila, kako bi lahko bolje podprli ta sistem. Ko govorimo o industriji mobilnih telekomunikacij v obdobju pred omrežjem 5G, kar pomeni v obdobju zadnjih 30-40 let vidimo zelo kontinuirano sliko operaterjev, mobilnih eh, komunikacij, raste, potem opada, vidimo veliko dobaviteljev, operaterjev ki se združujejo, spreminjajo svoje menja, imena, to se ni spremenilo. Vidimo tudi integracijo med storitvami. Tudi to področje se ni spremenilo. Vidimo, da je ta slika zelo stabilna. V času štirih generacij omrežij in digitalnih komunikacij. z omrežjem 5G. Pa sedaj prvič vidimo potencial za velike spremembe na področju tehnologije, ki kar bo vplivalo na to industrijo, na ta sektor. Simon vam bo več povedal o tem, zakaj. Najlepša hvala, Colin. Veliko veselje mi je in v čas, da sem lahko danes z vami Želimo vam predstaviti industrijo omrežja 5G in tudi marketinški pristop. Ključna sporočila na tem področju so zelo pomembna. Omrežje 5G in tekma, ki se vrti okrog tega, je posledica velikih projektov, kjer gre zgolj za velike dobičke, denar, za mm, padajočo industrijo dobaviteljev, mobilni operaterji. Slišimo, da ustvarjajo manj dobička, vendar to ne drži, še vedno ustvarjajo ogromno dobička, nihče ne bo propadel. Vidimo tudi velik zagon strani dobaviteljev. Vidimo, da dobavitelji pritiskajo in silijo to področje naprej, zato ne obstaja prava potreba. Torej imamo določene sile, ki dobro delujejo in so močne, potem pa imamo tudi druge tekmece, ki ne delujejo tako dobro. Ta sektor pa podpira tehnologije, ki nimajo no, možnosti za uspeh. Kar pomeni, da mora tekma 5G vplivati tudi na vlade. sedaj se premikamo od sistema povezave podjetja države, ampak gremo na dobavitelje države in vlade. Torej, sedaj vidimo veliko gospodarsko tekmo. Pravzaprav gre tukaj ravno za to. Mobilna tehnologija nasplošno je vedno predstavljala takšno gospodarsko tekmo. Torej, kakšno je stanje sektorja telekomunikacij. Če si pogledamo stran ponudbe, vidimo velik napredek, dosežke 3G, 4G, vidimo napredno verzijo LTE, LTEA, um, operateri so veliko zaslužili in denar tudi porabili. Sedaj pa vidimo nove tekmice, ki prihajajo na naš trg od zunaj, z Kitajske, kot je Huawei, ki ponujajo svoje storitve zelo poceni, zaradi tega, ker imajo dostop do poceni kapitala, saj ta sektor pri njih podpira država. Vidimo torej spremembe na področju ponudbe mobilnih telekomunikacij, zato se dobavitelji skušajo lotiti tudi tega trga in nuditi nove storitve, nove ponudbe in 5G je prava priložnost za to. Vendar pa to ni pravi čas za operaterje mobilnih omrežij. Nimajo dovolj naložb ki, s katerimi bi podprli 5G banke, ki imajo možnosti investicij naložb, ne razumejo, kako lahko uvajamo in razvijamo to mrežje. In eh, banke ne vedo, če lahko resnično brez težav stavijo na mreže 5G naložbeniki znotraj bančne industrije, pa ne vidijo prave tržne vrednosti mreže 5G. Operaterji mobilnih omrežij pa pravijo, da bi lahko mogoče več zaslužili s posli okrog interneta stvari. Ravno kar smo opravili raziskavo v Aziji v različnih sektorjih, kjer smo vprašali, če še želijo uvajanja 5G. Odgovor ni bil najbolj navdušen. Odziv industrializiranih držav je pokazal, da imajo zelo napredne sektore in tehnologije na področju avtomobilske industrije, živilske industrije in tako dalje. Pravijo, da to že imajo, uporabljajo namreč zelo poceni, stroškovno učinkovita omrežja, pravijo, da jim 5G ne more nič novega ponuditi. In menijo, da ko bo zadeva dograjena, bo stala še več. Torej imamo nov vertikalni sektor, novih možnosti za zaslužek, vendar pa tukaj obstajajo tudi ovire. Sektor ne zaupa v te dolgoročne pogodbe. Obstaja potreba po integraciji omrežji. Nekateri največji operaterji v Evropi kupujejo ta omrežja za integracijo, zato pa potrebujete nova znanja, da lahko stopite na ta trg. Kaj pa to pomeni? Ponudniki storitev in dobavitelji želijo zauzeti trg zato mo, se moramo povezati z vladami. To je pravi način, zaradi tega, ker ne morejo dobiti nobenih naložbinikov. Nažalost, imamo situacijo, kjer gre, lahko bi rekli, za cesareva nova oblačila. Kar pomeni, da če je neznanje dovolj veliko, potem ne moremo natančno predeliti, kako pomembna je ponudba. Torej, najci pravijo, um, mi imamo najboljšo tehnologijo, mi pa imamo velik trg, pravimo mi. Tukaj lahko dos, dobite velike in dobre naložbe. Torej, mi se skušamo lotiti tega, da bi pritegnili nove investitore za električne avtomobile, za izdelavo novih baterij. In kot vidite, imamo nove tehnologije, ki jih želite pritegniti za ustvarjanje novega dobička. 5G ne bo nadomestil zadnje generacije LTE, ampak gre za ogromno razsežnost in širjenje. Zelo težko je predvivati, kako hitro bo uvedeno to omrežje. Imamo naprimer nove frekvenčne pasove, ki so novi. Danes smo tukaj ravno zaradi napredka, ki smo ga dosegli pri sistemi, radarskih sistemih v času drugega druge svetovne vojne. In takšna tehnologija obstaja že zelo dolgo časa, vendar pa te tehnologije še nismo uporabili na področju mobilnih tehnologij v tolikšni meri, kot to opažamo sedaj. Širjenje spodbujanja tehnologije, um, večkratni uporabniki za večkratni input, večkratni amput pri naprednih antenskih sistemih tukaj stvar poteka zelo hitro, tudi um, gostota je lahko višja. Prejšnje generacije tehnologij, veliko sem delal na področju 3G, so porabile več let, od 5 do 7, zato da smo jih uvedli. Pri Kitajcih pa opažamo, da so začeli s gradnjo leta 2015, torej lahko bi pričakovali, da bomo to tehnologijo dobili leta 2030. Torej imamo dva poslovna modela, o katerih je vredno govoriti. Prvi poslovni model je, da bomo z omrežjem 5G nadomestili dosedanjo tehnologijo. To je ponostavljen poslovni model. Če si ljudje tega res želijo in če bodo res opazili, da bo hitrost res višja in da so zato pripravljeni tudi plačati. Boste videli, da bodo više frekvence uporabile manjše celice, da bo gostota večja in da bo teh celih dosti več, desetkrat do stokrat več. Potem pa imamo drugi poslovni model, ki sem ga omenil, to je internet stvari to področje dosti bolj zapleteno. Tukaj imamo več področji, kjer bi lahko to uporabili. Videli bomo, če bo do tega res prišlo. Kdo so globalni akteri in eh, kakšna je njihova pozicija? Tukaj moramo začeti govoriti o državah. In to je bila tema našega dokumenta, ko predstavljamo predvsem tekmo za mreže 5G. Tukaj vidimo različne vrste držav. Imamo države proizvajalke, ki se osredotočajo na ustvarjanje dobička na globalni ravni. S pomočjo teh, te tehnologije imamo države, ki so potrošnice in potem imamo države, ki so proizvajalke in potrošnice. Kitajska je močna na obeh področjih, ravno tako Japonska, Južna Koreja pa je država proizvajalka. Kar je zelo zanimivo, če si pogledate te prve tri države, vidite, da so spektr ponudili trem večjim eh, operaterjem. Poleg tega so ponudili tudi vertikalni sektor eni sami, um, samemu operaterju, enemu samemu podjetju. ZDA ni najbolj napredna, čeprav tako trdijo. Evropska unija je ravno tako kar precej napredna na področju proizvajanja kot tudi potrošnje. Imamo tudi Tajvan. Pri... Semi prevodniki so zelo pomembno področje, potem imamo na tem področju zelo močno podjetje, ki prihaja iz um, Tajvana. Torej, imamo tri vodilne elemente, ki vodijo to področje, to je pritistrari in dobaviteljev, potem imamo eh, države, proizvajalke in pa tudi nove mm, operaterje mobilnih omrežij. Na japonskem in na kitajskem ti operateri nimajo izbire, pač to morajo sprejeti. Imamo torej tudi azijski model proizvodnje kjer je država tista, ki vodi industrijsko politiko in 5G je del te politike. Pogledal sem si nazaj eh, leto 2007 in si ogledal, kako je Južna Koreja spodbudila razvoj tehnologije LTE. Zelo zanimivo je pogledati, kako so to izvedli. Imeli smo en sam spektrum, potem pa so podjetjem in operaterjem ponudili davčne olajšave za gradnjo teh omrežij. V ZDA pa so operateri tisti in dobavitelji, ki pritiskajo na vlado. V EU pa imamo operaterje in pa dobavitelje, ki pritiskajo na države članice in na vlade. Kot vidite, je prišlo do sprememb na področju trga glede omrežja 5G v Evropski uniji, vendar pa moramo vedeti, zakaj gre. Gre za globalno tehnologijo, ki bo prevladala na koncu, zadeva je dosti bolj kompleksna, kot je kot kaže, vendar pa se tukaj vrti ogromno denarja. Kratkoročni pogled na to je, da omrežje 5G dopolnjuje no, že obstoječe mobilne generacije in eh, brežično omrežje. Dolgoročni pogled na to pa je, da bomo videli nove tehnologije na več področjih in da 5G spodbuja to. In to pomeni, da si zasluži naložbe v raziskave in razvoj. Sedaj pa pet najpomembnejših zaključkov o mreži 5G. imamo poslovne modele, ki niso najbolj jasni, kar pomeni, da obstaja visoko tveganje. Popraševanje na trgu je negotovo, potem imamo veliko tehničnih izzivov na tem področju, kar pomeni, da bo vse skupaj bolj zapleteno kot pri prejšnjih generacij. Nejasno je še, kdo bo uložil, kdo bo plačal in kaj bo kdo kupil. gre za mašinerijo, ki je zelo moč, močna. Gre za področje, ki bi ga lahko imenovali cesarjeva nova oblačila, ki pa je usmerjena v tehnologijo. Mogoče tudi predcenjujemo entuzijazem na trgu. Torej, mi bi predlagali dolgoročno drugačne naložbe in da izdelamo zelo podrobno analizo poslovnih modelov. To je res temeljnega pomena. Temeljni problem pri tem poslovnem modelu pa je, da so stroški previsoki, stroške je treba znižati vendar pa bo to težko, ker je tehnologija zelo zapletena. Potrebujemo politiko za omrežje 5G, ki te bo temeljilo na spodbujanju skupne uporabe in naložb v infrastrukturo. To smo videli tudi v primeru Singapura in Kitajske. Eh, enotni, enotno mreže 5G bi znižalo stroške za operaterje, potem pa imamo še ponudnike storitev, ki bi uporabljali to omrežje, kar pomeni, da potrebujemo trud za vse evropske sporazume, da bi imeli um, nekakšne možnosti na področju pogodb za uvajanje manjših celic po državah šanicah. Najlepša hvala za predstavitev. Spoštovani kolegi, malce zamujamo z dnevnim redom. Zato bom skrajšala čas za govor. Začeli bomo s koordinatorji in njihovimi zastopniki. Prva je gospa Karvaljo. Dve minuti imate. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Najprej bi rada povdarila, kako zelo pomembno je omrežje 5G, ki je temeljnega pomena za konkurenčnost Evropske unije in tudi za to, da Evropska unija postala, postane vodilna na tem področju. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje se glasi. V predstavitvi ste dejali, da je obseg trga ključnega pomena in eh, da standardizacija še ni zaključena. Zelo pomembno je, da storimo vse, kar lahko, da zagotovimo, da imamo močen evropski trg in da ne pride do razdrobljenosti. Bila sem presenečena. da tega niste omenili med zaključki ob koncu prezentacije in naslednje vprašanje. Rada bi izvedela kaj več o odnosih med eh, ZDA in Evropsko unijo in Evropsko unijo in Kitajsko. Vemo tudi, da ima države članice zelo različne odnose z ZDA in tudi s Kitajsko. Zanima me, kaj vi menite, če bo to vplivalo na razvoj močnega evropskega trga in če bo zaradi tega prišlo do večje razdrobljenosti. Kakšne vaše mnenje glede te strategije v zvezi s tretjimi državami, ki so vodilne na področju te tehnologije in kakšen bi moral biti pristop Evropske unije? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Nika. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala za prezentacijo. Imam vprašanje. Na začetku vaše prezentacije ste omenili pomankanje standardizacije. Zanima me, kako bi lahko uvedli omrežja vredna več milijard evrov in dolarjev, ne da bi imeli tehnične specifikacije. Imamo države članice, kjer že potekajo javna naročila. Zanima me, kakšne so tehnične specifikacije. Kot ste dejali, ni, ta tehnologija ni dovolj zrela, da se ne ve, kateri frekvenčni pas je najbolj primeren za gradnjo tega omrežja. In drugo vprašanje. Zanima me, če menite, da imamo pravi pristop v Evropski uniji. V prejšnjem sklicu smo v tem odboru skušali doseči to, da bi se izognili napakam pri uvanju omrežja 5G. Dejali smo, da moramo biti pripravljeni, da moramo pritisniti države članice glede stentarizacije in tako dalje. Dejali ste, kakšna je situacija, vendar pa me zanima, kakšna je dejanska situacija v Evropski uniji. In še tretje vprašanje pravite, da obstaja pomankanje povpraševanja na trgu za 5G in da zaradi tega prihaja do negotovih poslovnih modelov, kaj ti ljudje ne vedo, kako bi lahko ustvarili dobiček z uporabo tega omrežja. Torej, osnovno vprašanje je, zakaj potrebujemo omrežje 5G? Menite, da je pomankanje odgovora na to vprašanje res največji problem in da zrega pride do pomankanja investicij. Omenili ste Huawei. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Bi potrebovali posebno zakonodajo za Huawei ali enotno zakonodajo za vse ponudnike? To je zelo pomembno vprašanje za nas v tem odboru. Najlepša hvala še gospa Lebajeva. Gospod Flego ima nekaj vprašanj. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev in uh, uživali smo v tej predstavitvi kot uh, nekdo, ki je imel čast in tudi Lahko malce počakate, da si gospod profesor natakne slušalke. No, go ahead. Okay, thank you. Dakle, imel sem. Torej, Nekaj časa sem živel tudi na Kitajskem in eh, bil sem na sedežu Huawei in videl sem, kako kitajska vlada podpira eh, kampanje za raziskave in razvoj pri eh, tej tehnologiji in tudi pri drugih. Mi kot Evropa moramo biti liderji in zato mislim, da moramo veliko več vlagati v prihodnost v raziskave in razvoj, tako da drugi ne bodo vzeli nam tega primata. Ampak želim vprašati naslednje. Že sedaj in tudi v, pri, v preteklih eh, generacijah, ko se govorimo o baznih postajah, o repetitorjih, eh, se govori tudi o zdravju. In to želim vprašati. In sicer ali eh, je večja nevarnost pri teh opremah, pri novih opremah baznih postaj, pri repetitorjih, ali je to v bistvu samo del marketinga, ki smo mu priča in ki ga poslušamo in gledamo? Hvala lepa, gospod Buhner. Greens, Buhner. V imenu zeleni, gospod Buhner. Se opravičujem, svojega imena nisem razumel. Najprej bi rad omenil to, da so tukaj zelo jasni tržni interesi. William Bajne je 3. julija 2019 dejal, da želijo informacije o vseh, da gre za totalitarni pristop, ki smo ga sedaj videli samo pri diktaturah. Torej, gre za pridobivanje podatkov, ki naj bi jih eh, zbirali za boj proti terorizmu in financiranju tehnologij, vendar pa, terorizma, vendar pa se pri tem zbira tudi podatke naših državljanov. Tukaj gre za ogromen komercialni interes, ki ga ne gre podcenjevati. Zaradi tega bo prišlo do večjih investicij. Potem pa je to povezano tudi z različnimi političnimi interesi in uh, drugimi interesi, vendar pa tukaj ne vemo veliko o tudi. Tudi o škodi za zdravje. Do sedaj vemo, da 5G vpliva na zdravje vsaj na dva načina. Danes pogrešam to, da niste omenili zdravstveni vedik, tega ne gre spregledati. In še za konec, v prezentaciji pogrešam tudi alternative za više frekvence, kjer bi lahko ravno tako upoštevali druge vidike. Hvala. Vema, biste... Najlepša hvala, gospod Borkje. Grazie, presidente, grazie. Hvala, gospa predsednica, hvala profesorjema za to zelo jasno predstavitev. Tako uh, gospod Flego, kot tudi gospod Buhner sta deloma že postavila vprašanje, ki sem ga hotel postaviti jaz. In sicer, ko gre za javno mnenje, uh, je seveda velika zaskrbljenost, kar zadeva vpliv na uh, um, zdravje pri razvoju e, omrežja 5G. In zato sprašujem profesorje, ali sta um, se ukvarjala s tem, ali že obstajajo kakšni rezultati, ali že obstajajo študije na to te temo. Tudi Evropski komisiji so bila že postavljena ta vprašanja. In drugo vprašanje se nanaša na digitalno odvisnost, predvsem eh, ko gre za um, mladino, za otroke in za um, torej, mlade ljudi. Um, ali se, um, ste se ukvarjali tudi s to digitalno odvisnostjo, predvsem mladih ljudi? in uh, zahvaljujem se za vaša, vaše odgovore na moje vprašanja. Gospod Krasnodebski. Hvala, imam dve vprašanji. Eno vprašanje se eh, nanaša na nekaj, kar je bilo že povedano. In sicer omrežje 5G, ki bo dosti bolj gosto kot to, kar imamo sedaj. Ukoliko bo to vplivalo na um, standarde v zvezi z elektromagnetnim sevanjem. To sevanje bo veliko močnejše. V moji državi eh, so določeni pomisleki glede tega in to je povezano seveda tudi z družbeno sprejemljivostjo mreže 5G. In to je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Um, Varnost še sploh ni bila omenjena. Moja vlada je podpisala um, neko izjavo skupaj z Združenimi državami Amerike. Um, in sicer se postavlja vprašanje, ukoliko je mreža 5G varna in ukoliko se jo lahko zavaruje. Um, vemo, da. um, so določene skrbi in uh, vprašanja v zvezi z dejavnostjo kitajskih podjetij in to je povezano s konkurenčnostjo. Kako se bo ravnalo s temi varnostnimi pomisleki? Hvala. Sedaj sprašujem, ali želi še kdo besedo, kaj ti. Um, um, torej, zaključujem ta seznam govorcev. Vsak dobi še eno minuto od tistih, ki so se prijavili. Gospa Kastiljo je na vrsti prva. Hvala. Mislim, da je to odlično poročilo um, in tako poročilo tudi potrebujemo. Vendar smo inštitucija, uh, ki se vedno grize v lastni rep, ko gre za 5G. Nekateri so za to in potem eh, se spet pojavijo določeni problemi. E, imamo torej vedno argument za in argument proti in to um, se vleče skozi uh, celo razpravo um, gre za zdravstvene probleme in tudi za druge probleme, vendar so druge stvari, ki smo jih že storili na področju infrastrukture v EECC-ju. Um, imamo številne določbe, ki um, um, predvidivajo predpise glede tega. Ampak, če naj bi torej priporočili dva, tri ukrepe, ki naj bi jih sprejeli na evropski ravni. V kratkoročno, kateri bi bili ti ukrepi? Ali bi bili povezani s financiranjem, s infrastrukturo ali s čim? Mi smo tu v Evropskem parlamentu in potrebujemo takšen evropski pristop. Hvala. Hvala lepa gospa Kompljanatri. Hvala. To je bilo zelo zanimivo, pravzaprav eh, bolj skeptično poročilo, kot eh, sem to doživljala v parlamentu, kajti na začetku smo bili eh, sicer skeptični, potem se je stvar obrnila. Mogoče lahko razložite, zakaj ste tako skeptični v priporočilih, pa kljub temu pravite, da naj nadaljujemo s tem, če sem to pravilno razumela, razumela po hitrem branju um, um, torej, sodelovala sem pri oblikovanju zakonodaje v zadnjih petih letih um, in um, pri zadnjih mrežah smo ustvarjali tudi um, um, sistem sam opremo in nismo bili samo uh, potrošniki, um, kajti včasih je tako, da se delijo vsebine od infrastrukture in tako naprej. Um, um, torej, um, izzivi tudi niso vedno enaki. Želim eh, neko večjo sliko o digitalni ekonomiji, kaj ti govori se predvsem o infrastrukturi. Če Evropa pri tem zaostaja, pri inovacijah in se ekosistemi ustvarjajo drugi in mi eh, postajamo samo še potrošniki, potem je to problem. To smo hoteli vprašati. In zato bi bila logična posledica, da eh, konstantno eh, investiramo v te tehnike in tudi v infrastrukture, drugače bomo zaostajali za drugimi in eh, tudi ne bomo nadoknadili tega zaostanka pri 5G, kar se je zgodilo že pri 4G. Hvala. Gospod Pikarajnen. Govoril bom v finščini, če dovolite in bom počakal nekaj sekund, da eh, vzamete slušalke. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Razumel sem, da 5G v praksi pomeni. Uh, da se bo um, v primerjavi s 3G in 4G, da bomo imeli tudi eh, več teh baznih postaj. In to um, pomeni seveda velik izziv tudi za infrastrukture, če hočemo pokriti celo Evropo in bomo imeli več, veliko večjo gostoto teh baznih postaj. Torej, kakšni so izzivi, ki so pred nami na tem področju? če eh, eh, želimo uvesti 5G, ali to pomeni večje investicije v eh, omrežje in predvsem tudi v bazne postaje. Ali ne vidite v tem nobenega problema? Kakšno je vaše mnenje glede tega? In gospa Pavlis je na vrsti kot zadnja. Hvala za eh, ta zelo zanimiv pogled, ki ste nam ga omogočili s to študijo. Ampak pogrešam eno pomembno točko in sicer trajnost. Če uh, upoštevamo, da mora biti naš cilj prehod na ekonomijo, ki bo neutralna glede emisij, je to treba zagotoviti zelo hitro. In zato sprašujem, ali so kakšne ocene, kar zadeva potrošnjo um, surovin in tako naprej, če bi na široko uvedli 5G v EU, eh, tako za izgradnjo infrastrukture, kot tudi za. Um, uh, za um, delovanje, za funkcioniranje te infrastrukture, kako bo to vplivalo na naše cilje glede varstva okolja oziroma trajnosti. Hvala za to razpravo, za vprašanja. Kdo bo zdaj kot prvi odgovoril? Gospod Blackman, prosim. Hvala vsem za zanimanje za našo študijo in hvala tudi za vprašanja ki pokrivajo zelo širok eh, razpon. Poskusil bom odgovoriti na nekatera vprašanja in Simon bo mogoče odgovoril na ostala. Um, ne bom šel sedaj po vrstnem redu eh, postavljenih vprašanj. Uh, vprašanje, na katerega še nismo odgovorili, je, zakaj potrebujemo 5G sploh. In iz tega sledi seveda tudi mnogo drugih. Uh, razmislekov. Industrija, tako kot smo razložili, seveda išče nove vire prihodka in tudi izvaja pritisk, ampak ne vemo, čemu bo služila ta tehnologija. To je zelo komplicirana tehnologija v primerjavi s prejšnjo. Veliko je tehničnih vprašanj, ki jih je treba še rešiti. Ja, vidimo, da uh, uh, se izvajajo poskusi, ampak to ni nekaj, uh, kar je treba izvesti kar na hitro, kratkoročno. Um, in eh, iz tega izhaja seveda tudi skepsa glede tega pritiska. Uh, seveda uh, bo do prednosti iz te tehnologije, ki pa še niso čisto jasne. Um, vendar smo še v fazi raziskav in razvoja in um, zato to, kar se uvaja sedaj, pravzaprav še ni 5G, to je 4,5G, eh, kar se prodaja kot 5G. Eh, torej, ne hitimo preveč, potrebujemo raziskave in moramo eh, porabiti veliko več časa za to, da razmislimo o tem, zakaj to potrebujemo. In ne, da enostavno samo investiramo denar v neke podjeme, za katerih korist, katerih korist nam ni jasna. Pravite, da smo skeptični. Ampak um, zdi se nam, da je to predvsem dolgoročni pristop, ki mu moramo slediti in da ne gre za nekaj, kar naj bi se izvedlo kar na hitro. To, za to si prizadevamo. Nekateri so govorili tudi o vprašanju zdravja. Uh, V našem kratkem poročilu smo se lotili tudi tega vprašanja, čeprav je to zelo komplicirano področje in mislim, da bom eh, kar prosil Simona, da pove več od zdravstvenem vidiku, kaj ti to je treba videti tudi z drugim projektom EU, eh, ki ga izvajamo za komisijo eh, in sicer uvajanje um, majhnih eh, celic, vasnih postaj, kako to um, izvesti in kaj, kaj so zdravstvene posledice tega. Kaj eh, koristnega bi lahko še povedal? No, mislim, da je bolje, če dam besedo kar Simonu. Hvala za to razpravo in hvala Kolinu. Um, Več vprašanj je bilo postavljenih v zvezi z mednarodnimi odnosi. Tu vidimo naslednjo generacijo pomembnih tehnologij, pomembno za vse svet. Ko sem videl načrte za 5G, um, bi rekel, da če um, želim doseči ta cilj, je izhodišče, izhodišče mogoče napačno. Če začnemo pri frekvencah, je to mogoče eh, zanimajoče. Tisti, ki uvajajo 5G, to prav tako vidijo, kaj ti izhajajo z nižjih frekvenc. To je nek umisni uh, eh, frekvenčni pas. Um, pod enim gigahercem frekvenco. Torej, veliko teh eh, baznih postaj potrebujemo. In če si ogledamo visoke frekvence v urbanih okoljih, potem je vprašanje, ki ga je postavila predstavnica Finske, zelo na mestu. In sicer, da gre za tehnologijo, ki je enostranska in zato potrebujemo več raziskav in razvoja. Če želimo uporabiti um, multifrekvenčne pasove, potem um, in to po nizki ceni, bomo morali na vsak način eh, izvesti več raziskav in zato se tu približujemo tudi vprašanju zdravja. Um, torej, področje širjenja 5G je eh, zelo se razlikuje od anten, ki smo jih uporabljali do sedaj. To eh, torej uporabljamo ne uporabljamo samo čas in frekvenco, temveč tudi prostor in um, tu gre za pramen, svetlon, svetlobni pramen, ki se uvaja na novo. In, um, ne vemo še natančno, kakšne so posledice tega zelo koncentriranega pramena. In zato um, je veliko tudi pomislekov glede zdravja. Um, Če greš više v frekvencah, eh, potem eh, je penetracija v človeško tkivo globlja. Eh, potem, um, še nekaj bilo povedano. Če eh, bomo imeli zelo visoko gostoto teh baznih postaj, potem imamo to polje bazne postaje, pa tudi polje, ki izhaja iz mobilnega telefona. Um, in če imamo višjo to bazno postajo, um, se lahko um, zgodi, da bo um, polje, ki izhaja iz mobilnega telefona, še više kot eh, in nevarnost od tega više kot od bazne postaje. Torej, um, skepticizem um, je na mestu. In sicer moramo, čaka nas še veliko dela na tem področju, to želimo poudariti. In to tehnologijo si moramo ogledati v laboratoriju in potem na terenu. E, in seveda moramo potem izmeriti posledice tudi v praksi in kakšna bo, e, kakšne bodo, bodo posledice za človeka. In tu se približujemo vprašanju, kdo um, dobiva in kdo izgublja v tej tekmi 5G. Uh, in uh, tu gre seveda tudi za naše odnose z preostalim svetom. Uh, če si ogledamo patente, je tu vodilna Evropa. Um, Nokia je na prvem mestu. Če si ogledamo eh, patente, za katere je bilo zaprošeno, pa je Huawei na prvem mestu. Kitajska ima visoko število patent, prijavljenih patentov, veliko tudi že sprejetih. Torej, tu vidimo veliko um, razliko pri prijavljanju patentov. Um, in to je v komercialni tehnologiji neke vrste jedrsko orožje, patenti, um, kaj ti ljudje potem kupijo patente in to um, standardni. Mm, pa, torej, 5G ne moreš izvajati, uvajati brez teh patentov in zato so patenti tako pomembni. In um, zato tu poteka seveda tudi um, um, zakonodajni boj med Evropsko unijo in drugimi akterji glede uporabe teh patentov in ali so ti patenti upravičeni ali ne, tako kot se uporabljajo. Ehm, na primer eh, tudi boj med Apple in Huawei. -em. Eh, torej, tu gre za boj za patente. In če si eh, ogledamo, ehm, kdo dobiva in izgublja na svetovni ravni, mi nismo tisti, ki izgubljamo. Ehm, mi imamo veliko zagotovljenih patentov. Eh, ZDA je za nami, um, Samsung in Korejci so tudi zelo dobri pri upravljanju inovacij s patenti. Ne vidimo, da bi Evropa tu zaostajala. Ampak drugo vprašanje in pod vprašanje, uh, slon, uh, um, velika zvir v dvorani, To, kar je pomembno, ampak nihče tega ne omenja, kakšni naj bi bili naši odnosi s Kitajsko in ZDA in uh, Huawei. Um, To postavlja, zelo, to postavlja to zelo aktualno vprašanje. Moja prvotna reakcija je, ampak Colin je seveda bolj modr od mene in on uh, je takoj rekel, da tega ne smem komentirati. Mi eh, ne gledamo sedaj na podjetje, temveč na vlado, ki stoji za temi podjetji in to velja tako za Kitajsko, kot tudi za ZDA. In to je politično pomembno, komu zaupamo, kateri vladi zaupamo. In če ne zaupamo, potrebujemo evropsko tehnologijo. Eh, kajti eh, potem zaupamo našim vladam več. To, kar se žal dogaja v moji državi danes in jutri, bo zelo pomembno za vse to, kajti eh, mi eh, lahko Ehm, ponudimo veliko, potrebujemo pa evropska sredstva za to. In upamo, da bo to glasovanje se izteklo, eh, kolikor toliko v redu. Ampak kot Evropa ne zaostajamo, pravzaprav smo vodilni ali enaki drugim, ampak to, kar je treba okrepiti, je industrijska politika in področje razvoja in um, raziskał. E, Oprawy czułem pasecze, nisem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala za to predstavitev in sodelovanje. Um, to poročilo in študijo najdete tudi, med, tudi v vašem gradivu. Hvala. Um, za to predstavitev in zahvaljujem se gospodoma, ki sta izvedla to predstavitev in sedaj smo pri naslednji točki na dnevnem redu izmenjava mnen z generalnim direktorjem Erikom Pakejem o procesu strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa. In prosim, dajem besedo gospodu Pakeju. Ok, let's start the discussion. Hvala. Začenjamo razpravo, kot rečeno, naša naslednja točka je izmenjava mnen z generalnim direktorjem Erikom Pakejom o procesu strateškega načrtovanja programa Euro obzorje Evropa. Hvala generalnemu direktorju za obisk v našem odboru. Želimo uh, razpravljati o načrtovanju strateškega strateškem načrtovanju programa. Gospod Iler in gospod Nika sta pripravila zakonodajno poročilo o tem. Za nas je obzorje Evrope med najpomembnejšimi programi sofinanciranja in um, tu imamo visoke interese in tudi visoke in ambicije v Evropi, v Evropskem parlamentu, tako kar zadeva obseg hitrost kot tudi proračun. In zato smo dosegli delni dogovor o obzorju Evrope pred eh, odmorom pred volitvami. Eh, torej, komisija mora zagotoviti obsežno izmenjavo z Evropskim parlamentom o strateškem načrtovanju, o procesu strateškega načrtovanja. Uh, Hvala za to, da ste prišli na ta pogovor. Dobili boste besedo in vas prosim, da predstavite zadnje ukrepe komisije po volitvah in potem bo uh, do kolegice in kolegi imeli priložnost, da postavijo vprašanja in um, zahtevajo obrazložitve. Hvala. Hvala lepa. Veseli me, da sem lahko danes v odboru ITRE v imenu Karlosa Mordaša, ki bi to z veseljem eh, storil. No, na začetku povem, kako hvaležni smo za odlično sodelovanje med institucijama, ki omogoča tako zelo zgodn dogovor glede obzorja tudi poročevalcem eh, Niki in Elerju ter mnogim vašim članom bi se zahvalil za sodelovanje. Znanstvene skupnosti, eh, naši deležniki po Evropi eh, so to pričakovali. To je še posebej pomembno, ker je ob zori Evropa program, ki bo zahteval drugačne priprave, kot obzorje 2020. Ta zgodni dogovor nam, institucijam, kot tudi ostalim deležnikom dajem dovolj časa za pripravo za izvajanje programa, programa, ki je zelo ambiciozen. V programu komisije, kot tudi v dogovoru, upajmo, da bomo dobili tudi zelo ambiciozen proračun za izvajanje programa. Vem, da je da ima tukaj parlament še večje ambicije kot eh, komisija. Ne bom se ukvarjal s samim programom, če tudi se zavedam, da je to za marsikoga od vas eh, nekaj novega, ampak to ni tema današnjega sestanka. Imeli bomo tudi delovni sestanek glede osebine programa, mogoče z Niko in eh, Kristjanom. Uh, Samo besedilo je zelo ambiciozno, do, veliko krat je dokument eh, tudi zelo kompleksen, ampak kar zadeva strateško načrtovanje, boste dobili dober občutek o tem, kako se obe instituciji dogovarjata za eh, program in njegovo izvajanje. Po dogovoru smo začeli aktivno s pripravami na obzorje Evropa, še posebej smo bili aktivni pri strateškem načrtu, to je novi korak pri obzorju Evropa med eh, samim zakonskim okvirom za program in izvajanje obzorje 2020 eh, nima strateškega načrta. Deloma zato, ker je sam program že zelo natančen, podroben, tako da smo se takoj lotili delovnih eh, programov. In tu so predlogi za programe, kot tudi finan njihovo financiranje. Besedilo o obzorju Evropa je bistveno bolj odprto in splošno. Program naj bi se izvajal manj fragmentirano, bolj horizontalno, bolj čezsektorsko in zato zahteva dodatno delo. In to je faza strateškega načrtovanja, ki trenutno poteka in v kateri komisija, sta se komisija in parlament eh, dogovorila, da bo parlament ehm, tesno sodeloval in bo močno vključen v strateško načrtovanje. Strateški načrt je že na voljo kot prvi osnutek. Bil je dan na voljo za javno razpravo pred poletnimi počitnicami. Sekretarjat, ki ima tudi in prav gotovo so imeli člani priložnost ga pogledati. Do 8. septembra je še odprt eh, rok za vlaganje pripom 25. in 26. septembra bodo dnevi raziskav in inovacij v Bruslju, ki se jih lahko odeležite in tam bomo razpravljali o strateškem načrtu. O njem bomo razpravljali z državami članicami, z Evropskim parlamentom in seveda bomo o njem razpravljali tudi zelo podrobno z vsemi našimi zainteresiranimi strankami znotraj Evropske unije. Dnevi raziskav in inovacij se organizirajo prav zato, da bi osebi v komisije omogočili delo na strateškem načrtu, prav tako administracijam držav članic, tako da bi opredelili prioritete obzorja Evrope, ki bodo potem ustrezno odražene v strateškem načrtu. Tukaj imamo torej sooblikovanje vsebine prioritete obzorja, ker bodo izvedle vlade in komisija in to ponudile deležnikom. Običajno smo sodelovali z zainteresiranimi strankami preko strokovnih skupin, vendar tega tokrat ne bomo naredili, ampak bomo odprli proces sodelovanja za vse. In zasuli so nas z odgovori in imamo veliko prijav za dneve raziskav informacij, ker bomo dobili veliko inputa za ustrezno pripravo strateškega načrta. To je prva faza, prvih eh, ena do štiri leta. V tem času bomo dopolnili program. Cilj ni, da bi zadevo zelo podrobno opisali, ampak da bi povezali prioritete programa z evropskimi politikami, ki jim služijo raziskave in razvoj. To se pravi, da se osredotočamo na sam koncept, ne pa toliko na podrobnosti, saj želimo raziskovalcem, industriji, našim malim podjetjem posveti čim več manevrskega prostora za to, da nam eh, podajo svoje predloge glede izvajanja teh eh, prioritet, uresničevanja teh prioritet. Kar bomo storili v naslednji fazi strateškega načrtovanja podnevih eh, raziskav in inovacij, bomo ponovno posodobili dokument. V letu 2020 se bo oblikoval v implementiran A, izvedbeni akt, ki ga bomo obravnavali v skladu z komitologijo. Ta strateški načrt, ta splošni okvir nam bo omogočil napredovanje pri dveh pomembnih razsežnostih eh, programa emisij in ustlajeno področje sodelovanje na področju raziskav inovacije. Obe področji sta povezani z raziskovalnimi izzivi, ta partnerstva morajo podpirati skupne cilje programa. Seveda se zavedate, da je komisija imenovala pet eh, odborov 30. julija, ki podpirajo identifikacijo področji. Imamo misijo o raku, misijo o zdravih tleh in hrani, imamo misijo o čistih in brezogličnih mestih in misijo o prilagajanju na podnebne spremembe. Za te misije smo se dogovorili med komisijo in Evropskim parlamentom. To je ena od ambicij eh, komisarja Mojdasa. Cilj je dvojen. Najprej, da zagotovimo odprt eh, proces in eh, debato, tako da ponovno vključimo državljane na področju raziskav in inovacij. Ti odbori za misije bodo potovali po vseh državah članicah, odeliževali se bodo tudi sestankov z Evropskim parlamentom, tako da lahko eh, ponudijo podporo na teh eh, pomembnih in konkretnih področjih, ki so pomembna za državljane Evropske unije. To je politična razsežnost teh odborov, druga razsežnost pa je povezava raziskavanja inovacij z cilji javne politike. Komisija ne proizvaja nekih novih eh, projektov, ampak organizira iz ide raziskav informacij, tako da bi v družbi dosegli specifične cilje. Če vzamemo naprimer področje boja proti raku, nek profesor iz Nizozemske je na nas pravi lansko leto rekel, da se njegove raziskave niso osredotočene posamezne bolnike. Šlo je za zdravstveni sistem, za bolnišnice in podobno. Najti moramo zrezno raven eh, ambicije za rak, lahko gre za mm, preventiv ali kaj drugega, ne vem, zakaj se bomo dogovorili. Glede tega se bomo še odločili. V začetku naslednjega leta bomo upajmo imeli cilje misij potem bomo oblikovali znanstveno agendo za podporo doseganja tega cilja, potem bomo oblikovali ustrezne javne politike, ki so potrebne za to, da eh, bo cilj eh, dosežen v družbi. Povezati se hočemo torej z državljani in eh, doseči neke konkretne rezultate. To je zelo ambiciozno, temu naj bi podredili zelo veliko proračuna, vendar pa bo to tudi zelo zanimiva, razborljiva naloga. Ehm, tukaj bomo pridobili vire iz držav članic, tako da bomo lahko rezultate še okrepili. Druga pomembna razsežnost, dodatna razsežnost so partnerstva, kar je zelo pomembno za so zakonodajalce. Gre za predlog eh, komisije, ki vzpostavlja institucionalna partnerstva. Po členu 187 in 185 delamo na teh partnerstvih, pripravljamo tudi strateški načrtovalni dokument, opravili smo eh, že študijo učinkov in dali dokumente na voljo za razpravo na spletni strani 30. julija. Ti dokumenti so torej na voljo. Ocene učinkov bo seveda treba izvajati v sodelovanju z eh, deležniki v okviru javne razprave, ki se začenja jesenja. Leta 2020 pa se bo proces nadaljeval. Veliko več imamo partnerstv kot veste, ki bodo opredeljeni v strateškem dokumentu, ki nimajo tako institucionalne oblike, tudi njihovo delo se nadaljuje. Da ne bom predolg, bi se osredotočil na način, kako želimo sodelovati z vami. To je bilo zapisano v ustrezni izjavi in imeli smo izmenjavo dopisa med vašim predhodnikom Buzekom in komisarjem Muedasom, kjer smo zapisali, kako želimo sodelovati. Seveda delujemo v okviru medinstitucionalnega dogovora za boljšo zakonodajo. Vendar pa si komisar in njegovo osebje prizadevati za čim tesnejše sodelovanje z odborom ITRE, tako da bi strateško načrvanje misije partnerstva ustrezno oblikovali. To je zelo kompleksno sodelovanje, ki vključuje mnoga politična področja, eh, kar je povezano tudi z izvajanje javne politike. Tako da bo udeležbe Evropskega parlamenta še posebej dragocena, tako bomo izvali izmenjave z Evropskim parlamentom kot z državami članicami. Na voljo bomo za udeležbo na vsakem sestanku, na katerem bi se pogovarjali o vsebini. V prejšnjem mandatu ste oblikovali delovno skupino, kar je bilo zelo učinkovito. Če se boste ponovno odločili za takšno obliko sodelovanja, bomo eh, z veseljem eh, podali svoj prispevek. Seveda pa more pa boste poskrbeli tudi za sredno informiranost svojih članov in osebja. In če boste želeli organizacijo kakšne delavnice v tem smislu, jo bomo z veseljem organizirali. Tukaj so tudi dnevi raziskav in inovacij, konec septembra, kar sem že omenjal, nekateri od vas že sodelujejo pri organizaciji samega dogodka. Upam, da se bote, boste tudi odzvali na vabilo ki smo ga razposlali pred eh, poletjem. Ta se bo sedeležil tudi sprijema 24. septembra pred samim začetkom dnevom z pristojnim komisarjem, kar bo ustrezen začetek eh, tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom, ki je potreben eh, za uspešnost strateškega načrtovanja. Nisem govoril o raziskovalnem eh, svetu in inovacijskem svetu, ki bodo prav gotovo tudi z veseljem sodelovali. Eh, prav gotovo pa imate tudi veliko vprašanj. Najlepša hvala. Taj, kolegice in kolegi, prosim, da se držite odmerenega časa, ker nekoliko zamujamo. Najprej bom predala besedo poročevalcema to sta gospod Niko in gospod Eler, ampak gospoda Elerja bo nadomestila gospa Krvaljo. Potem pa bodo sledili koordinatorji. Mogoče bo gospod eh, Nika govoril tudi kot koordinator in gospa Krvaljo za ELS. Potem pa bodo imeli na voljo, bodo imeli koordinatorji ali njihovi namestniki priložnost eh, postavljanja vprašanja ali komentiranja. Potem pa bom predala besedo ostalim članom. Gospod eh, Nika, na voljo imate torej skupno šest minut. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod generalni direktor, hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Naj, najprej izrazim veliko zahvalo za mnoge dneve in eh, noči, ki smo jih eh, preživeli s poročevalci v senci zato da bi dosegli zelo dober rezultat, kot menim. Zelo lepo je bilo sodelovati z komisijo, težko pa je bilo v svetu. Pomemben pa je rezultat. Predstavniki vseh političnih skupin v Evropskem parlamentu so bili zelo veseli, kajti glas eh, velikih zainteresiranih strani univerz, raziskovalnih inštitucij je bil slišan. In končni rezultat eh, je dober. Zato najlepša hvala vam in najlepša hvala kolegom, ki so spet tukaj, ki bodo nadaljevali s svojim delom in zaključili z poročilom o obzorju Evropa. Gre namreč za zelo pomembno temo. Vsi se zavedamo pričakovanj vseh deležnikov. Še enkrat torej najlepša hvala. Zavedam se tudi, da smo trdo delali preko poletja. Rekli ste, da ste zaključili z misijami, z strateškim načrtovanjem in da ste ta načrt tudi predstavili. Upam, da boste eh, podpirali, da nas boste podpirali za to, da bi dosegli proračun 120 eh, milijard in da dosežemo rezultate na področju mednarodnega sodelovanja ob upoštevanju Brexita in zagotavljanju sinergijskih učinkov. Upajmo, da do Brexita sploh ne bo prišlo, vendar pa tega ne moremo vedeti. Imam nekaj vprašanj, gospod generalni direktor. Kako komisija organizira naloge glede večletnega finančnega okvira in kakšne so časovnice za misije in partnerstva. In če nam lahko nekaj več poveste o procesu povezanim z partnerstvi. Še eno vprašanje. Ali komisija počne kaj konkretnega na področju sinergij? Spomnili se boste, ena najpomembnejših zadev v naši razpravi je bila organizacija obzorja Evropa. Vsakič, ko smo to omenjali v državah članicah, da se potencijalni koristniki ne zavedajo, kako sodelovati, kakšne so prednosti v okviru obzorja 2020. In takrat ste rekli, da boste organizirali tehnično pomoč in konference, seminarje in podobno, zato da bi zagotovili čim boljšo informiranost deležnikov, da bodo vedeli, kakšni so pogoji, kakšni so hitri postopki, kakšni so možnosti za naknadno vključitev v program. Veliko je takšnih stvari. Tukaj ne gre za vzhodno in zahodno Evropo. Tudi v Bruslu sem namreč srečal profesore, ki se niso zavedali, da lahko koristijo eh, sredstva eh, na področju zdravstva. Če boste kot redi za raziskave aktivno vključeni v organizacijo to vrstnih konferenc, na seminarju in podobno, bo to dobro. Ali vidite kakšno drugo pot za zagotavljanje ustrezne informiranosti in zavedanja potencijalnih deležnikov, kako obzorje Evropa deluje. In še zadnja pripomba. ki se da bomo imeli izčrpno izmenjavo informacij med komisijo in parlamentom. V Evropskem parlamentu smo pripravljeni na izjemno obsežno izmenjavo eh, informacij, ampak kako si predstavljate ta proces? Kako bi vi radi zagotovili boljšo vključitev Evropskega parlamenta tudi v zgodnih fazah eh, priprave izvajanja? EU obzorja Evropa. Hvala lepa, gospa Karvaljo, v imenu gospoda Elerja. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, najlepša hvala tudi vam, gospod Pake, za predstavitev in pripravljenost za sodelovanje. In čestitke za vaše dobro delo, vas in komisarja Mueda. 是。 Zahvaljujem se tudi za to, da ste se obrnili na nas, zato da bi hitro zapolnili še odprta vprašanja. Najprej imam vprašanja poročevalca Ilerja v njegovi vlogi in sicer je bilo eno vprašanje že omenjeno strani gospoda Nike, kar zadeva pripravo strateškega načrta. Zakonodaja o obzorju Evropa je jasno zapisano, da bo, naj bi zagotovili eh, obsežno izmenjavo stališča Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Dejali ste, da imate nek eh, način preko programskega odbora v senci z državami članicami. Ne, niste pa omenjali, kakšen naj bi bil postopek iz menjave za parlament. Omenjali ste dneve raziskav in inovacij kot možnost izmenjave, vendar eh, je parlament so zakonodajanec. Eh, zato me zanima, kako si konkretno predstavljate to izmenjavo med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Drugo vprašanje je povezano z pilotnim projektom glede prostora za sodelovanje muzejev. Ta pilotni projekt je bil del dogovora v trialogu znotraj obzorja Evropa, ki so ga podprle vse politične skupine. Torej, ta zamisel je bila del dogovora. Kasneje pa je bilo to vključeno kot eh, pilotni projekt znotraj proračuna. Pr ki sta ga unesla gospod Iler in gospod Nika. Presenečeni smo bili, da ste to klasificirali kot C, kar bo zadeve močno otežilo. Uredba je ena, ampak konkretna. No, načrtovanje se bo moralo začeti in to bo ključni element eh, tudi za ta projekt. Eh, Če lahko torej eh, nekaj več poveste o tem, zakaj se je to zgodilo. Zdaj pa bi v svoji vlogi koordinatorke postavila tri vprašanja. Eno vprašanje se nanaša na večletni finančni okvir. Zavedate se, da si želimo zelo ambiciozen proračun ki pa ga je treba ustrezno pripraviti v stiki z državami, članicami, drugimi zainteresiranimi stranimi. To zahteva veliko priprav, zato me zanima, kaj počne komisija, zato da bomo dosegli ta rezultat. Ena možnost, eh, zato da zagotovimo ambiciozni poro, ustrezno spremljivost tega programa, ni samo proračun, ampak da zagotovimo mesto programa tudi na različnih eh, mestih večletnega finančnega okvira. Vendar pa to zahteva sinergije. Ne moremo samo povedati, da podpiramo eh, sinergije, ampak moramo veliko vložiti. za sodelovanje med različnimi generalnimi direktorati komisije. Kako uh, se te konkretne sinergije odražajo v komisiji? Naslednje vprašanje se nanaša na strateški načrt, ampak bolj konkretno. Zahteva pomembno vlogo parlamenta in to ne zato, ker smo, ker se imamo za tako pomembni, ampak zato, ker zastopamo tukaj različne dele Evrope in Evropo pokrivamo od enega konca do drugega. Za nas je zelo pomembna udeležba državljanov preko parlamenta, kar bo zelo pomembno tudi pri opredelitvi partnerstv. Zagotoviti želimo transparentnost teh instrumentov in da se jim ne bomo še povečali vrzeli na področju socialnih inovacij. Obzor je 2020, je dober program, vendar ne more zajeti vse odličnosti, ki obstajajo v Evropski uniji. Zato moramo imeti drugačno pot za definiranje misij in partnersev. tako, da ne bodo imeli privilegijev deležniki, ki se nahajamo, ki se nahajajo v Bruslju in se lahko z vami izmenjujejo. To je seveda dobro, vendar pa eh, moramo najti pot tudi tisti, ki so nekoliko dlje. Iz tega razloga želimo sodelovati in zagotoviti, da bodo programi odprti in transparentni in zapirali to vrzel na mesto in odpirali. AEC e e in AED podpiramo oba inštrumenta, eh, seveda EEC, ampak tudi EED. Gospod Dlabajova. Hvala lepa, da ste se držili sestanka. V pogajanjih ste verjetno videli, da naša skupina močno podpira naslednji okvirni program. Zavedam se, kako komplicirano je zadevo koordinirati, ker imamo vključeno vse od inovacij javnega zdravja, raziskav na področju kvantnega računalništva in tako naprej in tako nazaj. Čaka pa nas še veliko dela. Eh, proračun sinergije z drugimi programi, kar bi rada izpostavila zaradi tega, ker menim, da so sinergije zelo pomembne in sodelovanje tretjih držav. Tudi to področje bo treba rešiti. To področje je zelo pomembno za našo skupino, ker imamo veliko število po poslancev Združenega kraljestva in eh, ki si želijo zagotoviti sodelovanje z Združenim kraljestvom tudi v prihodnosti. Kot je poročevalec gospod Nika že povedal, gre tukaj za strateško načrtovanje in tukaj se zauzemam za pomembno sodelovanje Evropskega parlamenta v teh eh, pripravah, tako da upam, da se boste redno odeleževali sestanko našega odbora. Želim pa si, da bi našli tako entuzijastičnega novega komisarja, kot je bil gospod Muedas. In moje vprašanje, ali vidite portfelj eh, Evropskega centra za inovacije kot eh, nekaj pomembnega, cenite te eh, naloge, kakšen je vaš pogled na to? gospa Dowding. Hvala, da ste se danes odrežili sestanka odbora IDRE. Dobro je videti, da se pripravlja izvajanje programa in da govorimo o napredku strateškega načrtovanja. Naše družbe se soočajo z velikimi izzivi raziskave in inovacije bodo igrali veliko vlogo pri reševanju teh eh, izzivov. Seveda govorim o podnebnih spremembah, pa tudi o zadevah, kot je boj proti socialni neenakosti in ohranjanje konkurenčnosti Evrope. Obzorje Evropa se mora osredotočiti na te cilje, na projekte podpirajo boljše življenje naših državljanov in eh, pozitivno vplivajo na naše prihodnost. Zato bi izpostavila pomen vključitve Evropskega parlamenta v strateško načrtovanje, kot eh, so povedali tudi mnogi kolegi. Verjamemo, da bi moral imeti parlament vpliv ni položaj ne samo pri komunikaciji, ampak tudi pri oblikovanju strateškega načrta. Če bomo dobro informirani in vključeni v okviru izmenjav, bomo lahko zagotovili, da tudi evropski državljani sodelujejo pri oblikovanju prihodnega programa Evropa, obzorje Evropa. Zato podpiramo strateško izmenjavo s parlamentom. Imam dve vprašanje. Kako bo komisija zagotovila, da bo parlament eh, redno vključen v kontinuiran dialog pri oblikovanju strateškega načrta? še nekaj zelo pomembnega. Zanima me podnebno sklajevanje. Ker eh, program obzorje 2020 ne bo zagotovil 25 odstotnega financiranja to vrstnih ukrepa, kakšne niso načrti komisije, da bi zagotovili, da bomo teh 35 odstotkov dosegli pri financiranju znotraj obzorja Evropa. Hvala lepa, gospod Borkja. No. Ali kdo, ki ga nadomešča, gospod Krasnodjepski. Še do raporter. Gospod Osanovski, poročevalec v Sinci, izvolite. Govoril bom v materinščini. Mislim, da bo tako najbolje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 organizirali in da so vključili tudi omembo spodbujene uporabe energiji z majhnimi izpusti in da oživimo regije, ki so um, izrazito premogovniške. Se boste osredotočili na te regije, ki so živele predvsem od premogovništva. Uh, boste se osredotočili na nizkooglično gospodarstvo. To bo zelo pomemben eh, predmet razprav v okviru boja proti podnebnih sprememb. Mislim, da bi tukaj raziskave in razvoj morali odigrati pomembnejšo vlogo. Zato smo to vključili v program Obzor Evropa. Najlepša hvala še enkrat. Veselim se že sodelovanja v okviru programa Obzori Evropa. Thank you very much, uh, Madame Matija. Najlepša hvala, gospa Matija, šte minuti. Brigada. Najlepša hvala. Tu zadaj sem. Lepo pozdravljeni, da ste prišli k nam v imenu celotne ekipe, ki se je pogajala za te programe. Rada bi zastavila nekaj vprašanj v zvezi s strateškim programom v okviru programa Obzor Evropa. In moje vprašanje se navezuje na skrbi, ki smo jih vedno izpostavljali tudi v prejšnjem okvirnem programu Obzorje 2020 to je, da države članice sodelujejo v različnih obsegih. To seveda vpliva na potek raziskav in razvoj. In ne samo to, ampak tudi na sam proces posvetovanja v zvezi z izvanjem samih programov in projektov. Sedaj, ker se že nahajamo v tej fazi posvetovanj, in da bo 8. septembra potekal rok za spletno posvetovanje, posvetovanje na splošno, bi rada izvedela, kaj ste storili z tega vedika, da bi odpravili napake, ki smo jih videli v prejšnjih okvirnih programih in tudi v obzorju 2020 da bi države članice bolj enakomerno sodelovali, kot tudi različni deležniki, kaj bo komisija storila za to, da boste zagotovili to enakopravnost, za to, da bi resnično lahko investirali v te programe in da bi več inštitucij in več držav članic prejelo te, ta sredstva, zato da bi izboljšali stanje na področju reskega razvoja posod po vseh državah. Torej, kaj ste storili za to, da bi odpravili pomankljivosti iz preteklosti? Zanima me tudi, če bo v naslednjem programu prišlo do večjega javnega sodelovanja in javnih inštitucij v naslednjem programu. Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo preostalim kolegom, gospod Buzak. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod generalni direktor, za vašo predstavitev. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem, poročevalcem in tudi romunskemu predsedstvu za to, da smo dosegli dogovor pred volitvami. Trikrat Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je prvič vključen v program Obzorje Evropa. Bi to pomenili, da bi s tem lahko okrepili inštitucijo? Kaj ti včasih eh, tekmujemo z Evropskim eh, inovacijskim svetom, raziskovalnim svetom. Torej, sedaj smo opazili, da se komisar zauzema za to in upamo, da bo to bolje delovalo znotraj samega programa Obzorje Evropa. In drugič, to je pomembno je tudi, da okrepimo sodelovanje. To je bilo zelo uspešno v Srednji Evropi, na Irskem, na Portugalskem. To je bilo zelo koristno za to, da smo pokrili um, večji obseg. Zanima nas tudi, kako bi lahko o, okrepili sodelovanje in udeležbo in proces v zvezi z drugim stebrom. Tukaj bi bili radi udeleženi mi, poslanci Evropskega parlamenta, pri oblikovanju nekaterih predlogov kajti mi potrebujemo raziskovalne inštitucije za naše industrije, za evropske regije, za države članice. Zato bi radi videli več informacij na različnih področjih, kot nam jih ponuja Evropska komisija. Zato bi radi imeli določen vpliv. Zanima nas, če bi lahko oblikovali kakšen takšen predlog. Najlepša hvala, gospod Toja. Eno minuto. En minuto. Hvala, gospa predsednica. Želim navesti nekatere teme, ki pa so jih omenili tudi že kolegi in kolegice in sicer splošni, eh, splošno pomembne teme. To je eh, odnos s parlamentom, tudi pri misijah in pri razvoju um, smo pomembna instanca, kajti gre za splošen interes in to mora biti del uh, javne politike, kajti treba je uporabiti tudi rezultate za izboljšanje življenja, torej gospodarska rast naj izboljša življenje ljudi. Potem sinergije, veliko je virov eh, tudi v regionalnih programih eh, za raziskave in razvoj, ki gredo malo v drugo smer in zato moramo povedati, kako um, zagotoviti te sinergije, to je treba povedati državam in um, regijam. In še nekaj želim povedati eh, v zvezi z eh, Evropskim svetom za inovacije. Jaz sem eh, zelo pozor na, kako bodo uporabljeni finančni instrumenti za to, kajti javni denar naj eh, bo spodbuda tudi za zasebni kapital, vendar eh, javnega kapitala ne smemo izpostavljati preveč. Treba je najti nove možnosti sofinanciranja, ki so v skladu z novimi danostmi na področju raziskav in razvoja, ampak zdi se mi, da je to malo delikatna meja In če bi se še bolj poglobljeno ukvarjali s temi temami, bi bilo to koristno za vse. Krudler. Najlepša hvala, gospod Krudler. Merci, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospod generalni direktor, najlepša hvala za predstavitev. Rad bi vam zastavil vprašanje v zvezi z vesoljem. 21. prejšnji mesec je svet eh, želel poudariti, kako pa jim naj ukrepiti vlogo Evropske unije v veselju, zato, v vesolju, zato pa potrebujemo mednarodno sodelovanje in da je treba priznati, da je tudi vesolje tisto, kar spodbuja konkurenčnost evropskega gospodarstva. Zanima nas, katere so prioritete znotraj programa obzorja Evrope na področju vesolja, če imate kakšno idejo o tem, kakšen proračun boste posvetili vesolju in kaj boste storili za to, da boste ukrepili investicije v evropsko industrijo in kako bo predvidevate, kakšne bodo ukrepi za to, da bi oblikovali in zadostili strateškim interesom Evropske unije v vesolju. Uh, Najlepša hvala. Gospod Arimov. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod um, Pake. Pravite, da želite doseči, da bi raziskave in razvoj imele večji vpliv na družbo. In s tem se tudi strinjam. Tudi druge panoge vlagajo ogromno investicij in mislim, da je treba vse, vse te sektore koordinirati pod krovom obzorje Evropa. Sam sem to videl v uredbi Interreg in tam smo razpravljali ogromno o komponenti 5, kar pomeni regionalne naložbe da bi olajšali prehod iz raziskav in razvoja v industrijo in da bi to koordinirali na evropski ravni. Zanima me, če imajo tisti, ki so zaposleni za upravljanje z novim skladom, eh, kakršnokoli večjo koordinacijsko vlogo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Vajc, gospod Marinesku. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod Paki, obstajajo vrste partnerstv, o katerih se govori, kot veste, me to zanima. Rad bi vedel, če imate kakršnokoli merilo ali pravila za to, da se odločite, s kom bomo sklenili partnerstva. In zanima me, kaj se bo zgodilo z GTI-jem za vesolje. Bo tukaj vzpostavljeno partnerstvo ali ne? Gospod Krasnevecki. Najlepša hvala. Gospod Marinescu je že zastavil to vprašanje. Tudi mene zanimajo partnerstva. V kakšni obliki bo to partnerstvo potekalo in kako bo potekalo financiranje? Hvala lepa gospod Jabs. Najlepša hvala, gospod Pake. Zanima me nova vloga deležnikov v strateškem načrtovanju. To je res, fascinant, res fascinantno, kaj ti tukaj eh, gre za zelo obsežen program, ki zajema celotno področje evropskih znanosti in evropskih raziskav. Zanima me, v kolikšni meri je tukaj pomembna mobilnost znanstvenikov, raziskovalcev v Evropi, kaj ti zanima me predvsem stabilnost tega področja in tudi prihodnost tega področja, kaj ti mi ne tekmujemo samo me znotraj Evropske unije med režimi državami članicami, ampak tudi z drugimi akteri, kot so ZDA in Kitajska. In še drugo vprašanje. V zvezi z razpravo, ki poteka na svetu in tudi drugot, o dihotomiji in koheziji programa obzorje Evropa, zanima nas, kam bomo namenili ta sredstva kot veste, obstaja ta dihotomija. Nismo namreč zelo produktivni. Omenili ste tudi koncept širjenja in zanima me, kam bomo namenili ta sredstva. Tri, torej, govori se o 3,3 odstotka, v kateri steber bodo šla ta sredstva in zanima me, če so pos, možne sinergije med kohezijskimi sredstvi in sredstvi iz programa Obzorje Evropa. Slišali smo različne razprave o kriterijih poročevanja, o tem, kako znanstveniki poročajo o svojih dognanjih. Zanima me, če gre tukaj za okrepitev oseb za stik v državah članica. Zanima me, kaj komisija namerava storiti glede tega. Najlepša hvala. Dožni ste mi eno minuto. še dva poslanca, sta prosila besedo gospa Banting, gospa Čeh, potem pa bomo zaključili. Aha, še gospa Galvez. Najlepša hvala, najlepša hvala, general, gospod generalni direktor, da ste prišli danes k nam. E, zelo dober vtis ste name naredili z ambicijami, ki ste jih predstavili in veseli me, da boste ste oblikovali politiko, ki temelji na inovacijah in raziskavah. Sem liberalna demokratka, zato sem tukaj, zato, da vodim kampanjo proti eh, Brexitu. Zato vam moram zastaviti vprašanje glede tega. Carlos Moedas je dejal, v imenu komisije, da bo po pogajanjih eh, Združeno kraljestvo ostalo še vedno članica Evropske unije in da zato morajo sodelovati še vedno v raziskovalnih programih, kot je obzorje 2020. To je kritičnega pomena, zaradi tega, ker eh, šest vrhunskih univerz eh, vodi projekte znotraj programa obzorje 2020 v vrednosti 5 milijonov evrov. Zato ne morem dopustiti, da se Brexit zgodi. To ni neizogibno. Če pa pride do tega, kaj se bo zgodilo s temi projekti in kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki delajo na teh projektih. Prosim, da mi potrdite, da dokler ne bo Brexit izveden, še vedno obravnavate prošnje iz družnega kraljestva po enakih kriterijih kot pri drugih. Slišali smo tudi o raziskavah v zvezi s hranjevanjem energije in zgrožena sem bila, da je samo 3 odstotkov odstotke sredstev posvečenih raziskav na tem področju bilo uspešnih, tri odstotki to je premalo. To pomeni, da je prišlo do pomankljivosti na strani raziskav in slabo delovanje komisij in slab nadzor. Kaj boste storili za to, da boste eh, zagotovili višjo uspešnostno stopnjo programa Obzori Evropa? Ko rečem, da imate eno minuto, to pomeni eno minuto. Gospa Čeh, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi vam čestitala za vaša prizadevanja na področju boja proti raku, vendar pa mislim, da mora strateško načrtovanje tudi vključevati politično moč držav članic tam vidimo pomankanje prizadevanj pri e, zboljšanju dostopa do zdravstvene oskrbe. Zanima me, če predvidevate povezovanje teh programov z drugimi evropskimi skladi, kot so skohezijski skladi, da bomo lahko doseži odlične rezultate na področju raziskav in da bi dostop do zdravstvene oskrbe lahko zagotovili vsakemu evropskemu pacijentu posebej. To bi radi videli tudi na mačarskem. In za konec je gospa Galves. Najlepša hvala, da ste prišli k nam čestitke. Mislim, da ste oblikovali dobro strategijo. Zanima pa me, če bi omogočili sodelovanje znotraj multidisciplinarnih ekip. Veste, da v državah članicah ne spodbujamo multidisciplinarnih ekip, predvsem zaradi poklicnih ekip karijer. Ravno nasprotno, to ni primerno za univerze, kaj te multidisciplinarnost jim škoduje. Kako boste odpravili neenakosti na področju rezultatov raziskav in razvoja v državah članicah? Boste sprejeli ukrepe za to, da bodo države članice sprejele bolj multidisciplinaren pristop če ne bomo samo poglobili neenakosti. Najlepša hvala, gospod Pake. Torej, veliko zanimivih vprašanj je bilo in veliko zanimanja za vaše področje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci, za vaš interes, za vaše vprašanja. Vse to odraža vaše zanimanje in prizadevanja tega odbora. Seveda to pomeni, da potrebujemo stalno sodelovanje in lahko vam zagotovim, gospa Karvalje, nastali, da vam bomo na voljo, kot tudi moje osebje. Ne morem govoriti v imenu naslednjega komisarja za iskam razvoj, vendar bom to tako, na tak način, da bo to za vas koristno. V obliki odbora, delovne skupine, mislim, da eh, je to predvsem odvisno od vas, vendar pa vam lahko zagotovim, da se vam službe komisije popolnoma na razpolago za to, da sodelujemo, da se pogovarjamo, da lahko zagotovimo eh, širjenje znanja in rezultatov držav članic. V naslednjih šest mesecih imamo kar precej časa za to. Zelo smo se potrudili, da zgodaj sprejme politični sporazum glede tega, sedaj pa imamo dovolj časa, da opravimo svoje delo. Omenili ste tudi in tudi to je pomembno, da podarimo, da gre za nedokončano delo še vedno je veliko odprtih vprašanj, ki jih še nismo rešili. To poteka med svetom in eh, parlamentom, mednarodno sodelovanje, sinergije in tako dalje, kot tudi proračunska razsežnost eh, programa, kot tudi porazdelitev sredstev. To pomeni, da bo treba opraviti še veliko dela v naslednjih tednih in mesecih. To je seveda odvisno tudi od eh, celotnega napredka na področju večletnega finančnega okvira. Pomembno je za države članice, kot tudi za komisijo, da poudarimo dodano vrednost obzorja Evrope. Dodana vrednost evropska razsežnost raziskav, to je temeljni kamen tega programa, tako je tudi bilo vključno s tem, da pod Evropskim raziskovalnim svetom poteka najboljša možna evropska znanost. Želimo tudi pritegniti na tak način svetovne znanstvenike, da tukaj opravljajo raziskave, tudi ta vidik je pomemben. K temu pa je treba še dodati In to nam omogoča tudi proces strateškega načrtovanja, da preko misij in partnerstv zagotovimo, da podpiramo raziskave in razvoj na vseh področjih programa. S tem bomo prišli do konkretnih rezultatov tehnologije, znanosti na vseh področjih, še posebej pa na področju podnebnega, okoljskega in gospodarskega vidika, kar je izrednega pomena, kot veste, za Evropski parlament, kot tudi za novo izvoljeno predsednico komisije, gospod von der Leyen. Treba je omeniti tudi vlogo raziskav in razvoja inovacij kot ključni element za to, da spodbudimo veliko potezen proračun. Eh, gospa Karvanjo in gospodanica so omenili Povezovanje obzorje Evrope z drugimi programi je samo ključni element, to je največji takšen program na svetu. Seveda moramo biti velikopotezni, vendar pa mora to biti primerno za nacionalno financiranje in pa za sinergije znotraj celotnega večletnega finančnega okvira. Treba je spodbuditi um, sodelovanje z drugimi skladi, kot je regionalni razvoj in tako dalje, zato da bomo lahko zagotovili povezavo z drugimi skladi, da bomo resnično spodbudili raziskave in razvoj, da ko bomo pripravljali prioritete in pripravljali raziskave, bomo resnično lahko tudi zagotovili uporabo drugih sredstev za doseganje rezultatov. v komisiji pripravljamo obzorje Evropa na način, ki je popolnoma drugačen od priprav programa obzorje 2020. Obzorje Evropa je program, ki ga sestavljajo pod programi Evropske inovacije, programi IT, imamo programe za mobilnost, za energije, za kmetijstvo. In eh, to poteka v več službah komisije, koordinirano seveda, vendar pa ločeno. Ko smo pripravljali ta program v komisiji, smo se odločili, da tega ne bomo pripravljali na področju proračunov po službah. Nihče ni. Hm, vladar tega programa, tudi DG inovacije, nis, nimamo v lasti proračuna, kar pomeni, da moramo sodelovati in da moramo pripraviti prioritete in nadaljne izvajanje zelo natančno in dobro. To poudarjam v povezavi s sinergijami kaj ti to omogoča povezovanje znanja drugih skladov z obzorjem Evrope. To pomeni, da lahko uporabimo izzive in prioritete javnih politikov, razpravljamo o tem novem programu. To je želja komisije in, komisije in da, upam, da to opazite tudi v tem programu. S tem procesom sooblikovanja deležnikov želimo vključiti tudi svet in Evropski parlament. Sinergije bodo vzpostavljene. Naj vam povem samo še to, da se zavedam tega, da gre pri sinergijah predvsem za spremanje zakonodaje in da moramo to upoštevati, ko obravnavamo zakonodajo informacijski tehnologiji in zato moramo sinergije izoblikovati znotraj teh procesov. Potem pa se moramo lotiti konkretnega dela. To pomeni, da moramo zauzeti nov pristop sodelovanja med različnimi opravami v državah članicah, kar pomeni, da programe pripravljamo skupaj, ne samo zakonodajo, ampak da se lotimo skupaj tudi izvanje. Zato je ta strateško načrtovanje odprt proces, ki to omogoča. V tem kontekstu bi rad omenil še eh, sežnost širjenja, to ste omenili. To pokriva 3,1 odstotka proračuna, to je zelo pomemben delež proračuna. Evropska komisija je že priporočila, da podvojimo proračun, sedaj se nahajamo pri 3,1 odstotka. Ta svežen pokriva celoten program, teaming, twinning in tako dalje kjer je še okrepljeno in tudi izboljšeno. K temu pa smo dodali tudi novo schemo, ki omogoča širitev območja in področja konsorcija, kar pomeni, da imamo udeležene vse države članice, kar pomeni zelo dober korak proti temu, da zagotovimo večjo udeležbo vendar pa to ni edini način za širšo udeležbo po Evropski uniji, to ste vsi omenili, vendar pa mislim, da je pomembno, da poskrbimo za transparentnost strateškega načrtovanja, to ne poteka za zaprtimi vrati. Tukaj se delujejo inštituti, univerze, raziskovalni centri, ki prispevajo že od samega začetka. Sedaj so posvetovanje zaključene in pripravljamo izvajanje po celi Evropi. Upam, da bomo tako spodbudili sodelovanje držav članic. Seveda so tukaj odgovorni tudi javne uprave, javni organi. Pri, prilagoditi je treba zakonodajo za to, da okrepimo eh, urade za stike v državah članicah. Treba je poskrbeti tudi za to, da pripravimo izvajanje na pravilen način. Rad bi povdaril tudi bolj odprto pripravo obzorja Evropa, ki je bolj horizontalno, bolj prožno, kar ste tudi vi želeli, kar odpira več razis, razprav, ki so bile zahtevne v preteklosti, kje bodo družboslovne vede. Boste ste vključili višjo raven tehnoloških raziskav, nižjo raven. Te, te razprave potekajo, razprave so odprte in potekajo po celotni Evropi. Sodelujemo z vami, z državnim člancem, zato zagotovimo, da vključimo vse prioritete. To je sedaj pokrito, s tem bomo zagotovili širše izvajanje programa Obzorje Evropa stopnja uspešnosti ni odvisna od projektov. Ampak um, ste omenili odstotek 3,3 odstotka, to je uspešnost, ko gre za selekcijo. Ta stopna je res nizka. To že predstavlja velik izziv za izvajanje. Pravna podlaga tega ne bo rešila, vendar pa smo to identificirali v razpravah institucijami. Ko pripravljamo ta program, sedaj razpravljamo o prioritetnih politikah, vendar pa se bomo pogovorili tudi z deležniki glede tega, kako bomo oblikovali program, to so subvencije in pa tudi, kako potekajo evalvacije, zato da bomo lahko izboljšali naše delo in da bomo zagotovili, da bodo projekti bolj uspešni. Omenili ste tudi mednarodno razsežnost in tudi Brexit. To je vprašanje, ki je zelo politično in tudi zelo zapleteno. Zruno kraljestvo je še vedno članica Evropske unije, zato Zruno kraljestvo še vedno sodeluje v polni meri v tem programu in tudi pri pripravi predlogov. Udeleženci bodo tudi po brexitu ostali udeleženi v teh programih, dokler ne bomo porabili sredstev iz obzorja 2020. Kot veste, kakšna je, je situacija takšna, da če ne bo dogovora, bo Zrun kraljestvo postalo tretja država brez kakršnega koli okvirnega sorazuma, zato bomo morali potem vsak projekt pogledati posebej, zato da ugotovijo možnost sodelovanja za Združeno kraljestvo kot tretjo državo, da bo ta država še vedno lahko sodelovala. Torej, istop brez dogovora je scenarij, ki bo bolj moteč kot bi bil urejen izstop, za katerega si prizadevamo vsi. Prihodni odnosi, od tega so odvisna pogajanja v Združenem kraljestvu o prihodnih odnosih. Raziskave in razvoj je eno od najpomembnejših področji, ki je v skupnem interesu, kjer je sodelovanje zelo pomembno tudi v prihodnosti. Evropska komisija je pripravljena na to, da sodelujemo v prihodnosti tudi na tem področju. In kot ste omenili, imamo veliko določb v predlogu komisije, o katerih je treba še razpravljati v svetu in se pogovoriti in dogovoriti s parlamentom. To so partnerstva s tretjimi državami, industrijskimi panogami in eh, kjer lahko še tudi vključimo skupne vrednote. Tega v obzoru 2020 ni bilo, vendar pa imamo to vključeno v novem predlogu. Sedaj pa se osredotočamo predvsem na delo v naslednjih tednih. In še nekaj o opinjenju podnebnih politik. Koliko časa imam, gospa predsedujoča? skušal bom na kratko odgovoriti openjene podnebnih politik. Cilja v obzoru 2020 že nismo dosegli, to drži. Upam, da bomo do konca izvajanja do leta 2020 dosegli nekaj boljših rezultatov. Ne pripravljamo posteknega sklopa administrativnih ukrepov, ki bi bili popolnoma drugačni v prihodnosti. V obzorju Evropa pa imamo nekaj novosti in to je širši kontekst izvajanja. Kot veste, je za prihodno predsednico zeleni dogovor Evrope zelo pomemben, kot tudi raziskave in razvoj. To bo ključna komponenta za razvoj tehnologije za inovacije na socialnem področju in v tem kontekstu mislim, da lahko veliko dosežemo skupaj s parlamentom o podnebni razsežnosti v prihodnem programu. EIT in EIC ne tekmujeta med seboj. O tem je potekalo ogromno razprav. Evropska inštitucija za tehnologijo je ključni element v trikotniku znanja. Veliko je prispevala v raziskovalno skupnost Evropske unije, to je treba tudi povdariti. In dodana vrednost predloga Komisije za obzorje Evrope in celotno kritje EIT je to, da je sedaj EIT del celotnega strateškega načrtovanja in da to ne poteka izolirano. Rezultati teh skupnosti bodo potem vključeni in upoštevani mogoče celo izvajani strani EIC ali z drugimi udeleženimi v programu. Med različnimi misijami EIT, EIC, partnerstvi znotraj EIT mislim, da bomo dosegli bolj gladko, konstruktivno in učinkovito tesnejše sodelovanje. Zato si prizadevamo v komisiji, ET je sedaj pod enim komisarjem, EC pod drugim. Sedaj pa želimo strateškim načrtovanjem v komisiji to preprečiti. Vemo, da to predstavlja težave. Ne vem pa, kakšna bo naslednja ureditev, zato vam tega sedaj ne morem povedati. In še premogovniške regije, intenzivno premogovniške regije in bivše takšne regije so bile identificirane v pogajanjih in zato smo jih vključili v ta program. Podprli bomo tranzicijo, to je še vedno naša prioriteta v prihodnosti. Najlepša hvala. Se upravičujem, da nisem odgovoril na vsa vprašanja, seveda sem vam na voljo tudi za dvostranske pogovore, kot tudi moja ekipa. Aha, še vesolje sem povabil, lahko še na to odgovorim. Res je, to je prioriteta za našo ustanovo. O tem smo ravno tako pogajali, se pogajali. Imamo e, eh, grost za raziskave e-space in zato imamo 15 odstotkov sredstev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 Gre za kompleksno zadevo, zato bomo od generalnega direktorja slišali še več o tem. S tem je seja zaključena. Vidimo se zopet ob pol treh popovdne. Najlepša hvala.